Okay, kolik. Good morning to Dragi kolegi, drage kolegice, pozdravljeni na zasedanju ses odbora za zaposlovanje. Tukaj bomo uporabljali tudi tolmačenje na daljavo, interakcijo. Pa še nekaj tehničnih pripomb pred samim začetkom. Glede samega tolmačenja. Tolmačenje je zagotovljeno v francoščini, nemščini, italijanščini angliščini, grščini, španščini, portugalščini, mačarščini, litvanščini, polščini, slovenščini in romunščini. Samo dejavni udeleženci, se pravi tisti, ki so že vnaprej zaprosili za besedo in so na seznamu govornikov, lahko danes spregovorijo. Ne bomo imeli nobene proste razprave in prispevkov prosim, da utišate svoj mikrofon, kater ne govorite. Poleg tega je tudi dobro, da uporabljate slušalke, tako da ne bomo slišali kakršnekoli odmevov oziroma hrupa. Poleg tega bi vas prosil, da se tudi predstavite z imenom in priimkom, tako da bomo dejansko vedeli, kdo govori. Se pravi, Hello Kitty, Superman, to niso imena, ki jih bomo uporabljali danes v današnji razpravi. Tisti, ki pa ne boste sodelovali v razpravi, pa samo poslušajte sestanek, lahko pa uporabite tudi web streami, kar je zelo zaželjeno, kadar je povezava zelo slaba najlepša hvala za vašo udeležbo, dragi kolegi in drage kolegice. Upam, da ste vsi doma in da ste na varnem, zdravi skupaj z vašo družino. Sedaj pa si bomo pogledali prvo točko na dnevnem redu, gre za koordinacijo sistemov socialne varnosti. Gabriela, Pišov je poročevalka iz politične skupine SND. To je tudi dejansko prva točka na današnjem dnevnem redu, se pravi koordinacija sistemov socialne varnosti. Gabriela nam bo poročala o 13. trialogu o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Ta trialog je potekal 29. oktober. Gabriela, izvoli. Pet minut imaš na voljo, nič več izvoli. Hello, good morning everybody. Yes. No- Dobro jutro, ali me slišite? Dobro, sej vem, da na zaslonu vidimo Be Gabi, ampak to ni ime in primek, po katerem bi vas lahko prepoznali. Ja, ampak sem Gabriel in kličejo me tudi Gabi. Saj veste, kdo sem, ampak dobro, naslednjič bom dejansko zapisala na zaslon Gabriela Bišov sem si zabeležila. Hvala za besedo. Moram povedati, da parlament ustraja pri nadaljevanju pogajanj in sicer v odprtem duhu, kljub pandemiji. Delali smo na kompromisih, kajti vsi vemo, da je ta zakonodaja zelo pomembna za milijone delavcev v Evropski uniji. Danes vam bom poročala o zadnjem trialogu ki je potekal 29. oktobra. To je bil drugi trialog v času nemškega predsedovanja. Moram povedati, da je bil prvi trialog zelo uspešen, ampak nažalost, sedaj nismo tako optimistični, kot smo bili na začetku. Res je, da ima nemško predsedovanje zelo visoka in velika pričakovanja. Tudi nemški minister za zaposlovanje nam je zagotovil, da je zaključitev teh pogajanj dejansko prioriteta nemškega predsedovanja, ampak to se ni izkazalo v zadnjih pogajanjih. Najprej smo se pogovarjali o izvozu dajate v primeru brezposelnosti, potem pa še PD1, pa še seznam meril za določitev sedeža podjetja v primeru več dejavnosti, pluriaktiviti. Parlament je seveda izboljšal vse te izjeme tudi za poslovne obiske in smo tudi izboljšali same definicije. Pripravili smo tudi svežen predlogov glede izvoza dajate v primeru brezposelnosti oziroma nadomestil v primeru brezposelnosti. Ampak predsedstvo nam ni bilo najbolj naklonjeno. Moram povedati, da bi s tem svežnjem okrepili pravice čezmejnih delavcev. Poleg tega smo se tudi odločili, da bi lahko lahko sprejeli še dodatna merila, ki bi slamnatim podjetjem onemogočili, da bi še naprej izvajali zelo grozne prakse. Res, bili smo zelo odprti. Moram se zahvaliti tudi Evropski komisiji, ki nas je tudi podprla. Ampak sedaj imamo določene dvome o tem, Ali si svet res želi zaključiti pogajanj še v tem letu? Res imamo dvome v tem. Konec koncev gre za to, da sestavimo uravnotežen svežen. Sedaj smo res malo razočarani, vemo, da ta svežen ne bo osrečil vseh, ampak vse za to gre, gre za kompromisni svežen. Je pa res, da bomo naslednji teden imeli še en trialog, upamo tudi, da bo bolj uspešen in resen. Upamo tudi, da bo svet naredil korak naprej, da ne bo ponavljal samo svojih že uveljavljenih stališč. Najlepša hvala. Najlepša hvala Gabi, Gabriela za te pripombe hvala tudi vsem za vaše razumevanje, kajti mi smo res pripravljeni za ta pogajanja. Borimo se za delavce, borimo se proti pandemiji. Res sem tudi vesel, da ste bili tako uspešni. Ampak še enkrat opominjam vas, da morate uporabljati svoje ime in priimek. Sedaj pa bomo prišli na naslednje točke osnutek poročila. Stara celina, ki se še bolj stara, to je poročilo gospe Bete Sidlo. Gre za to, da pripravimo politike za staranje po letu 2020. Najprej bom dal besedo poročevalki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 imamo številne vidike, ki so pomembni: izključitev, diskriminacija, osamljenost. Imamo številne predloge, ki vključujejo tudi ženske. Moram namreč povedati, da so ženske tiste, ponavadi starejše ženske, ki so osamljene z nizkimi prihodki in dejansko potrebujejo podporo, tako da lahko živijo zdravo in dostojno. Res sem zelo vesela, da se strinjamo s tem, da se moramo boriti proti diskriminaciji napram starejšim. Vem, da obstaja ogromno gibanj proti starejšim in treba se je boriti proti tem pojavom. Ne na zadnji, treba tudi spostaviti tudi vprašanje dejavnosti starejših. Starejši se morajo gibati telesna dejavnost, pa tudi miselna dejavnost duhovna dejavnost je zelo pomembna za njih in tudi odloča o tem, ali bodo zdravi ali ne. Imamo tudi številne predloge, ki zadevajo dostop starejših do ustrezne zdravstvene oskrbe in zdravstva. To smo tudi veliko krat izpostavili in to so izpostavili tudi ostali udeleženci. Izključitev, zlasti v digitalnem svetu, v zadnjem času zadnjih mesecih vsi razumemo, da moramo vsi imeti dostop do spleta, do digitalnih storitev z vso strojno in mehko opremo. In seveda, to je zelo problematično tudi za starejše, zlasti za starejše. Sedaj se vedno omenja COVID-19 z vsemi posledicami na življenje, starejših. Moram tudi povedati, da so starejši še bolj odrinjeni na rob digitalne družbe, zlasti digitalna izključenost je nekaj, kar grozi starejšim. Še enkrat najlepša hvala za vse predloge, spremem, ki ste jih predložili. Upam, da bomo v prihodnosti tudi oblikovali besedilo, ki bo dejansko zadovoljivo za vse. To poročilo mora ponuditi ustrezne rešitve starejšim v Evropski uniji. Najlepša hvala, Beata. Sedaj pa dajem besedo Romani Tomca Iles. Dve minuti imate na voljo. Good morning, everybody. Dobro jutro vsem. Jujoči, najlepša hvala za besedo. Eh, presenečena sem nad velikim številom amantmajem, ki so prispeli. Na nek način pa je to, jaz saj upam, tudi nakazovanje trenda, da gre za res zelo pomembno temo in da problematiko starejših končno upoštevamo tudi v Evropskem parlamentu. Še vedno sicer menim, da bi morali tej problematiki, posebno demografiji v celoti, nameniti še več pozornosti. Se mi zdi zelo pomembno medgeneracijsko sodelovanje, ki je eden izmed ključnih eh, dejavnikov tudi za kakovost naše družbe. Tudi v EPP-ju smo s kolegi pripravili kar precej amantmajev in želim si, da bi šla naša sporočila do vseh ki potrebujejo naše sodelovanje, ki potrebujejo našo pomoč. Kajti moramo zaščititi starejšo populacijo, ne smemo dovoliti diskriminacije, omogočiti moramo enakopraven dostop do zdravstvene oskrbe in seveda tudi do znanja o sodobnih tehnologijah. In podlage, da se vse to zgodi nekoč v praksi, pa sprejemamo tudi v parlamentu. Starejši tudi pomembno prispevajo k evropski ekonomiji in zato je za posameznike in za družbo zelo pomembno, da tistim, ki to seveda zmorejo in so zdravi, omogočimo, da čim dlje ostanejo tudi delovno aktivni. S pomočjo starejše generacije pa lahko omogočimo tudi delovanje mnogih evropskih direktiv. Spomnimo si direktive o sklejevanju poklicnega in zasebnega življenja. In tukaj je res zelo pomembno medgeneracijsko sodelovanje, ki ni, stare, ki ni uh, koristno samo za starejše, ki ostajajo aktivni, ampak tudi za mlajše, saj tudi ta neformalna znanja se prenašajo iz generacije na generacijo. Seveda moramo poskrbeti tudi za tiste, ki potrebujejo našo pomoč in ne zmorejo več sami. To so predvsem starejši, ki živijo na oddaljenih podeželskih območjih, ljudje z duševnimi motnjami, invalidi. In za njihovo oskrbo pogosto skrbijo neformalni negovalci. Mnogokrat so tudi sami tisti, ki skrbijo za nje v poznih letih življenja. Starejši torej niso enovita skupina in tako jih moramo tudi obravnavati. Rada bi ob koncu opozorila samo še na eno stvar, to je na bolezen, ki se vse bolj razširja tudi v Evropski uniji in ki ji moramo resnično posvetiti veliko naše pozornosti, to pa je demenca. Zelo veliko ljudi je prizadetih in problematike se moramo lotiti sistematično in v povezavi s tem urediti tudi um, neformalno in formalno nego za te ljudi. Podpiram tudi idejo o starejšem prijaznem okolju v mestih, ki bi lahko imela veliko dodano vrednost tudi pri odpravljanju stereotipov o starejših in s tem zmanjšala otojenost generacij. Hvala lepa. Hvala lepo, Romana. Najlepša hvala, Romana. Hvala za ta prispevek. Sedaj pa dajem besedo Milanu Brglezu. Izvoli, Milan. Eh, hvala za besedo, gospod predsedujoči. Vesel sem razprave o predlogih sprememb in naših različnih pogledih na to, kako pristopiti k izzivu starajoče se družbe v Evropski uniji. Tudi zato, ker gre za področje, ki mora biti nujno del Evropskega načrta ukrevanja po pandemiji. Naloga Evropskega parlamenta ter našega odbora je, da se prizadeva za vključevanje velika demografskih sprememb na področjih vseh evropskih politik, vključno z evropskim semestrom in kohezijsko politiko. V skupini naprednega zavezništva socialistov in demokratov se zavedamo, da daljša življenjska doba, ki je nedvomno civilizacijski dosežek, pomeni tudi vse večjo potrebo po solidarnosti med generacijami ter vlaganju v ljudi in javne storitve, ki morajo biti kvalitetne in dostopne za vse ljudi v vsakem starostnem obdobju, s posebnim povdarkom na ranljivih skupinah. Staranjem se potrebe po določenih storitvah, najbolj očitno po zdravstveni oskrbi, seveda večajo vendar naslavljanja izziva demografskih sprememb ne moremo omejiti le na pravice starejših. Dolgoživost in kakovo življenja starejših sta odvisna od podpore, ki jo danes nudimo mlajšim generacijam pri dostopu do izobraževanja, kakovostnih zaposlitev ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pa tudi naše uspešnosti v borbi proti diskriminaciji in socialni izključenosti. Diskriminacija na podlagi starosti nažalost največkrat ni usamljena temveč pridružena diskriminaciji na podlagi rase ali etnične pripadnosti, socialnega statusa in spola. Zato pozdravljam in sem tudi so podpisal od Maje kolegic, ki posebej izpostavljajo pomen spoštovanja in izboljševanja stanja glede pravic žensk. Demografske spremembe predstavljajo velik izziv, še posebej za manj dostopne, obrobne in manj razvite regije, ki so bolj izpostavljene izseljevanju prebivalstva. Prav zato potrebujemo skupen evropski pristop in sredstva za strukturne spremembe ter izboljšanje kakovosti življenja v teh regijah. Pri tem moramo ohraniti povdarek na individualnih pravicah in na preprečevanju socialne izključenosti, saj podatki dokazujejo, da je dolžina in kakovost življenja povezana predvsem s socialnim statusom in ne s tipom naselja, v katerem ljudje prebivajo. Verjamem, da bomo v procesu pogajanj uspeli doseči kompromis, ki bo predstavljal jedro močnega sporočila parlamenta drugim institucijam, državam članicam ter deležnikom glede nujnosti naslavljanja demografskih sprememb ter z njimi povezanih izzivov in priložnosti. Hvala za besedo. Hvala. Uh, now I will give the... No, zdaj pa bom besedo dal gospeja Tidže Aljava Veli iz skupine Renew. Izvolite. Pozdravljeni, hvala za besedo, gospod predsedujoči. Pozdravljam poročevalko in pa vse prisotne, vse, ki sodelujejo. Zahvaljujem se za pripravo tega poročila in pa vse predloge sprememb. Mislim, da bi morali zagotavljati kompromise, ki bodo um, oblikovali učinkovite rešitve za to, kako se ukvarjati staranje prebivalstva v Evropi. Ljudem je treba zagotoviti dostojno življenje tudi v starosti. Mislim, da bi morali oblikovati tudi dolgoročno strategijo o tem, kako lahko uh, revitaliziramo uh, življenja starejših. Mislim, da uh, pri tem poročilu moramo ostati pri samem jedru, ne smemo uh, Eh, se preveč razširiti. Veliko je predlogov sprememb namreč, ki eh, ne upoštevajo področja uporabe oziroma obsega tega poročila. Podeželska območja se praznijo in to je zaskrbljujoč trend. Tukaj bi potrebovali ciljane ukrepe. Naša naši predlogi so, da se ustvarijo zdravi pogoji za življenje starejših, potem, da se starejše spodbuja in da se krepijo medgeneracijske vezi. Treba se je tudi boriti proti eh, diskriminaciji na področju starosti in da se zagotovijo tudi priložnosti za delo in vse življenjsko učenje za starejše treba bo specifično nasloviti posamezne regije, zato da se bomo bolje odzvali na konkretne potrebe ljudi. Tudi digitalna povezanost je pomembna. In mislim, da bi tukaj morali raziskati vsa orodja, ki so nam na razpolago, da zagotovimo nek evropski standard na tem področju. Poleg tega so pomembni zdravstveni sistemi, koordinacija med državami članicami in eh, zagotoviti je treba tudi, da se spoštujo pravice pacijentov v čezmejnem eh, zdravljenju. Mislim, da je treba izkoristiti potencial srebrnega gospodarstva Evropske unije. Najlepša hvala in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami pri tem poročilu. Hvala, kolegica. Uporabili ste samo dve minuti, zato se vam zahvaljujem. Zdaj pa besedo dobi tudi za dve minuti gospa Dominik Bild iz skupine ID. Pozdravljeni, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice. Starejši so danes v središču naše razprave. No, najprej pa bi se zahvalila vsem francozom, ki so celo življenje delali na tem področju, ki so delali za starejše, pa se danes nahajajo v um, zelo težkem položaju, uh, predvsem v domovih za starejše. Veliko je bilo tam COVID-a. Uh, statistike so grozne. Uh, veliko ljudi je umrlo v teh zavodih in domovih. Najhujše pri vsem skupaj pa je, da um, je šlo tukaj za eh, neke vrste. Uh, nacionalno puščanje na cedilu starejših, poleg tega tudi v eh, javnosti vlada neka um, indiferenca do starejših. In mislim, da starejših ne bi smeli zapustiti. Treba je najprej oceniti situacijo um, v Franciji so prizadeti zaradi te sanitarne krize, predvsem starejši, to je treba priznati. Uh, poleg tega pa so starejši pogosto žrtve tudi osamljenosti. 300 tisoč francozov se nahaja v situaciji, ki bi jo lahko opisali kot socialna smrt. Mislim, da bi bilo treba eh, resno obravnavati to eh, zadevo. Ehm, poleg tega je problem tudi to, da naši narodi eh, ne izhajajo več iz svojih korenin, koreninam se želijo preprosto odpovedati, ehm, želijo odpreti meje. Ampak treba je poskrbeti predvsem za naše prebivalstvo, za naše starejše. Situacija je res dramatična. In eh, treba je poskrbeti za francoze, ki so izgradili našo državo. Ne smemo dovoliti, da so oni zdaj žrtve antisocialnih politik, eh, ki so uh, jih uvedle um, pretekle francoske vlade. E, mislim, da je treba poskrbeti za ljudi, ki so nam omogočili lepo življenje. Hvala. Hvala, Dominik. Zdaj pa je na vrsti Tatjana Ždanoka, ki zastopa skupino zelenih. Izvolite besedo. Upam, da se dobro sliši. No, najprej bi se zahvalila poročevalki za poročilo in vse predloge, ki so unijem zapisani. Upam, da bo delo na področju predlogov sprememb uspešno, tudi naša skupina jih je nekaj vložila. Naši predlogi sprememb eh, naslavljajo predvsem eh, diskriminacijo najbolj ranljivih, eh, predvsem invalidov in pa manjšinskih skupin. Mi se tukaj navezujemo tudi na nediskriminacijo različnih eh, kategorij. Eh, in sicer izhajamo iz eh, listine o temeljnih pravicah. Na cedilu ne smemo pustiti nobene kategorije prebivalcev. Poleg tega je velik problem tudi neenakost plačil mm, oziroma razlike med spoloma. To se kaže tudi pri starejših. Poleg tega je treba povdariti tudi potrebo po schemi minimalnega dohodka. V preteklosti smo veliko govorili o tem, tudi v povezavi z novo direktivo, ampak govorili smo predvsem o minimalni plači, ne pa toliko o minimalnem dohodku kar je zelo pomembno za starejše in pa družine. Nekateri naši predlogi eh, sprememb se ukvarjajo tudi z eh, vprašanjem eh, skrbi za starejše, oskrbe v domovih in tako naprej. mislim, da bi te domove morali podprijeti. Ehm, predvsem bi morali razviti več eh, te formalne oskrbe in domov eh, v okviru formalne oskrbe. Kolegi so omenjali tudi digitalno povezanost in pa probleme torej starejšim je treba omogočiti, da se tudi vključijo na digitalno področje. Eh, treba jim je omogočiti, da bodo lahko tudi sami izkoristili digitalne možnosti. Hvala. Hvala, Tatjana. Daniela Rondinelli se nam ne bo pridružila, zato je zadnja na seznamu Sandra Pereira iz skupine GUE. Sandra, nas slišite, se vidimo, slišimo? Dobro, izvolite. Najlepša hvala. Mi smo predstavili tudi nekaj predlogov eh, sprememb eh, in sicer v teh predlogih sprememb eh, na kompleksen način gledamo na problem starejših, treba je upoštevati različne elemente um, dostop do storitev, zdravstvenih in drugih, potem kakovost življenja in tako naprej. Um, starost je obdobje, ki nas vse čaka in zato je treba starejšim omogočiti, da bodo um, dejavni na socialnem, političnem področju, da bodo aktivni in da jim bo to uh, zagotovilo tudi neko kakovost življenja. Eh, mislim, da moramo gledati na staranje kot na eh, eh nek socialni napredek. Eh, ljudem je treba omogočiti, da bodo samostojni tudi v starosti. Um, poleg tega pa je treba zagotoviti tudi ustrezno oskrbo, uh, kadar to ne gre potem eh, življenjska doba se daljša in ljudem je treba omogočiti, da se vključijo tudi na trg dela, če to želijo. Mm. Upokojitvena starost se podaljšuje in to tudi povzroča eh, določene probleme. Mm. Mm, to ljudem eh, sicer nudi neko aktivnost, včasih pa povzroča tudi težave. In eh, za eh, neko zdravo starost je treba omogočiti veliko stvari, tudi socialno varnost, dostop do zdravstvenih storitev in tako naprej. Upokojenim je treba pomagati, jim omogočiti tudi mobilnost in s tem je povezano tudi vlaganje v transportne sisteme. Mm, prav tako pa je treba izboljšati socialne eh, pogoje za življenje in eh, druge pogoje, ki eh, pogosto starejšim onemogočajo aktivno življenje v starosti. Mislim, da je to zelo pomembno in to smo tudi izpostavili v svojih predlogih sprememb. Dostojanstvo v starosti, to omenjamo potem. Eh, družba mora biti odprta za vse in ne izključevalska. Hvala. Hvala za to, da ste vsi bili eh, dokaj kratki. Besedo bo zdaj dobila še poročevalka za zaključne besede. Največ dve minuti imate gospa Beata Šidvo. Se slišimo? Beata? Beata, ste z nami? Dobro. Najlepša hvala vsem za to razpravo. To je bila res pomembna razprava, ki je vključila številne pomembne dejavnike. Tukaj se ukvarjamo z različnimi razsežnostmi na različnih ravneh, ampak mislim pa, da je najpomembnejše pri vsem skupaj zavest, da se Evropa in svet spreminjata in mi skupaj z njima. In naša pričakovanja Eh, so se tudi razvila oziroma spremenila, eh, ko gre za staranje. Zato bi morali poskrbeti za dostojno staranje in to vključiti tudi v vse naše politike. Poleg tega je pomembno preprečevati negativne posledice. ki jih pogosto trpijo starejši. Mislim, da moramo v poročilu najti pravo ravnovesje. Mislim, da nam bo to uspelo. Mislim, da bomo tudi ustvarili eh, kompromise, ki bodo dobri in bodo na koncu vodili do poročila, ki bo pokazalo pot naprej za ukvarjanje s starejšimi. Hvala vsem. Hvala, Beata. Rok za predloge sprememb je bil 8. oktober leta 2020. V odboru Impel pa bomo glasovali 1. decembra 2020. Najlepša hvala vsem in vsem želim tudi lep dan. Naslednjo točko o Eh, izobraževalnih politikah in pa digitalnem področju v izobraževalnih politikah. Eh, naslednja točka torej odpade. Zdaj pa se bomo lotili kar naslednje točke in sicer delegirane uredbe komisije o spremembi delegirane uredbe komisije EU 2020 skozi 256 o vzpostavitvi večletnega tekočega načrtovanja. o osnovnem aktu nam bo poročal predstavnik zelenih, gospod eh, Mesarič. Predstavitev pa bo zdaj opravila komisija in sicer predstavnik Eurostata. Eh, gre za ehm, delegiran akt, torej koredbi IESS in sicer za področje dohodka in življenjskih vsega pogojev. Mislim, da je zanesljiva in točna politika oziroma statistika, oprostite, zelo pomembna za oblikovanje odgovorne politike. Predvsem je to pomembno za socialno politiko boja proti revščini in neenakosti. želimo tudi um, boljšo uporabo evropskih sredstev, želimo več vključenosti, želimo nasloviti eh, šipke in močne točke naših politik in zato, da bomo to lahko storili, da bomo lahko politike izboljšali, potrebujemo jasne in zanesljive podatke. Gospod Didier Dupré bo zdaj dobil besedo za približno 8 minut, zato, da nam vsega predstavi ta delegirani akt. Gospod Dupre, izvolite besedo. Yes, um, hello, you, uh, morning, much, Pozdravljeni, dobro jutro in najlepša hvala za besedo. Lansko leto je bila sprejeta uredba 2019 eh, skozi 1700. Eh, In sicer je bilo vzpostavljeno obdobje za zbiranje evropskih statistik za socialno področje od leta 2021 do 2028. Imamo različna socialna področja. Četrti člen te uredbe komisiji daje možnost, da sprejme delegiran akt, Eh, za to, da se vzpostavi večletno tekoče eh, načrtovanje. Eh, predvsem, ko gre za izvajanje različnih anket in pa določanje modulov in tem. Ta uredba vključuje tudi nekaj fleksibilnosti ne gre samo za ankete in pa uh, podrobne teme. Te niso vse določene v uredbi, ampak imamo možnost uh, vzpostaviti tudi priložnostne teme in module. Lahko se odločimo za nove teme. Uh, in sicer uh, smo to storili na področju dohodka in življenjskih pogojev. Še ena uredba, ki ste jo omenili, to je delegirana uredba eh, in sicer 2020 eh, skozi 256. Ta je vzpostavila večletno tekoče načrtovanje. Eh, imamo že določene teme in module za leto 21 in 22, ampak to uredbo je treba prilagoditi in vzpostaviti Eh, specificirati tudi eh, priložnostni modul za leto 2023, eh, ko gre za anketo o življenjskih pogojih. Torej, tega nismo storili pri oblikovanju uredbe, ampak bomo to storili zdaj. Gre za priložnostni modul, s katerim se odzivamo na nove potrebe. In ta modul se določi, Eh, čim bližje obdobju, ki ga želimo proučiti. Torej, to je leto 2023. Treba pa je eh, temu določiti eh, dve leti prej, preden se začne izvajati. Priložnostni modul ima za temo energetsko učinkovitost gospodinstv v prvi prilogi, v drugem delu je to eh, zapisano. Zakaj smo izbrali to temo? Energetska učinkovitost je namreč eh, tema, ki je povezana s političnimi eh, potrebami in pa z bojem proti energetske neučinkovitosti. E, poleg tega je naš cilj, da nikogar ne pustimo zadaj, da imamo tudi zeleni dogovor. E, torej, tema je aktualna. Imamo pa anketo z e, področja dohodka in življenjskih pogojev. In želimo raziskati tudi porazdelitev energetske učinkovitosti. Torej, želimo zbrati um, informacije o porazdelitvi dohodka, uh, pa tudi o življenjskih pogojih eh, gospodinstv in eh, njihovi energetski učinkovitosti. S tem modulom bomo lahko ocenili informacije o porabi energije, o stroških energije, pa tudi o izolaciji domov. To je cilj tega modula. Poleg tega imamo še nekaj za leto 2023. Ta tema pa je že bila predvidena eh, v anketi gre za gospodinstva in njihove težave. To bo vse skupaj vključeno tudi na bolj celovit način in povezano z drugimi splošnimi informacijami o gospodinstvih za leto 2023. Eh, Hvala za vašo podporo. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj dobijo besedo še poslanci, ki so zaprosili za besedo. Vsak dobi največ dve minuti. Na seznamu nimam nikogar iz ELS ali SD-ja, tudi ne iz eh, Renew Europe. Zato še enkrat sprašujem, če želi kdo iz teh skupin besedo. Prosim, javite se. No, ok. Ne, dobro. Peter Hansen uh, iz Zelenih, še predtem pa Kira Martin, izvolite. Ok, Kira, you are not here also. Kira ni, nimamo tudi ne predstavnikov ideja. Margareta de la Pisa Carion dobi besedo iz skupine EKR. Er. Hola, buenos días. Muchas gracias. Six minutes if you want. Kar šest minut lahko porabite, če želite. Hvala. Pozitivno ocenjujemo vzpostavitev večetnega tokočega načrtovanja v zvezi z eh, porabo energije v gospodinstvih. To pokriva cela vrsta vrsta celo vrsto tem v zvezi z dohodki, z življenskim standardom, v zvezi z um, stanovanskimi razmerami, v zvezi z socialnimi razmerami in tako naprej. To upošteva cilje glede dobrega počutja v gospodinstvih. Ad hoc moduli, tema, ki jo danes obravnavamo, so dobro dopolnilo k, statistik, eh, k statistiki. Na ta način se bomo lahko odzvali na nove teme. Seveda je tema energetske očekovitosti zelo pomembna. No, um, ne vem pa, zakaj, potrebno, zakaj ste potrebni dve leti za načrtovanje. Tukaj bi se morali odzvati na aktualne potrebe. Nove okoliščine koronavirusa prav tako morajo biti upoštevane pri teh statistikah potrebujemo kazalnike, s kateri bomo lahko eh, sočasno ocenjevali vplive te pandemije. Recimo oceniti je treba vpliv eh, epidemije na zaposlovanje, treba je upoštevati tudi psihološke učinke, posledice zaprtja v domove in tako naprej s takšno statistiko bi lahko bolje ocenili posledice te pandemije in s tem bi dobili dobre podatke, ki bi jih lahko potem v prihodnih letih analizirali. Hvala. Also, uh, will... Hvala. Besedo spet dajem komisiji, če ne želi nihče drug izmed poslancev sodelovati. Ne potem dajem besedo spet gospodu Didiju Duprijevu. Hvala lepa. Ja, dejansko nas se zanima tema vpliva koronavirusa. To bomo preučili tudi v raziskavah o koronavirusu pogojih oziroma standardu življenja v naslednjih letih. No, ampak ehm, zaradi rokov, ki so ponavadi daljši, bomo to morali narediti na prosto volen način. Seveda pa je treba oceniti posledice koronavirusa za gospodinstva. Treba je oceniti posledice za dohodke gospodinstev, posledice za za otroke, ki morajo šolo obiskovati nadaljavo in tako naprej. Govornik je bil prekinjen. Ja. Okay. Okay. Sedaj vas spet vidimo in slišimo, lahko nadaljujete. Kaj sem izginil? Da. Naj začnem začet, na začetku ali na koncu? Torej, če odgovorim na vprašanje poslanke, ki je rekla, da bi morali oceniti vplive koronavirusa na življenske pogoje gospodinstev. Ja, seveda bomo ocenili vpliv na dohodek, na življenske pogoje. Na ta način bomo skušali oceniti vpliv virusa na gospodinstva. No, eh, za sedanje in naslednje leto bomo ocenjevali ta vpliv na prostovoljni osnovi. Na osnovi samoporočanja bomo ocenili, kakšne bodo posledice vprašanja, koronavirusa za dohodke, gospodinstva za otroke, ki se bodo morali šoliti od doma. No, seveda je pomemben vidik energetske učinkovitosti, ampak treba pa se pogovoriti tudi o vidiku posledic koronavirusa za gospodinstva. Hvala lepa, da ste odgovorili na naša vprašanja. Hvala lepa za vašo predstavitev. Želi še kdo besedo v zvezi s tem? Ne. Želim vam lep dan za naprej, gospod Dupre. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, delegirana uredba komisije o spremembi delegiranih uredb. Evropskega parlamenta in sveta v skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim glede podrobnih minimalnih zahtev za namene revizije ter glede popravkov, ki jih je treba zajemati in hraniti. Komisija dobi besedo za 8 minut, potem pa dobi ta besedo še dva poslanca, ki sta se javila k besedi. Sedaj dajem besedo gospodu Lorisu Di Petro Antoniju iz eh, Generalnega direktorata za zaposlovanje. Izvolite, gospod Loris. Me, but most likely, I'm not so sure you can uh, see me. Yes, for for interpretation, I will ask you to. to Za namene tolmačenja vas prosimo, da vključite tudi kamero. It looks like it's open, uh, but. Uh,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 tako, sedaj vas lahko tudi vidimo. Sound, the, your sound, we need a little bit down. Prosim tudi, da izboljšate zvok. Now? Now? No. Just a second, just a second. How is it now? It's excellent. You are great. Sedaj pa je zvok dober. Tako sedaj ste rešili probleme, sedaj pa imate na voljo 8 minut. Pravzaprav bi moral uh, predstavitev pospremiti tudi z uh, predstavitvijo. v obliki PDF-a. Tako sedaj vidim tudi prezentacijo. Skratka, hvala lepa, upravičujem se za te tehnične težave na začetku predstavitve. Vesel sem, da lahko danes predstavim delegirani akt o FEAD-u, torej o skladu za evropsko pomoč najbolj ogreženim. Seveda je to povezano z spremembami, ki jih predlagamo za FEAT. Gre za uredbo 559 eh, iz leta 2020. Gre za del eh, svežnja različnih pobud za soočanje z epidemijo COVID-19 um, aprila smo uvedli potrebno prožnost ne samo na področju kohezijskih skladov, ampak tudi na področju inštrumentov, kot je recimo Fiat. To je bilo izredno pomembno. Prejšnji posnetek, prosim. Pravzaprav potrebujem posnetek številka dve. potrebujem posnetek številka dve v moji prezentaciji. Torej, v okviru KRI plus je to bil aktualen odziv. Ciljna skupina FEDA je izredno ranljiva skupina, govorimo o najbolj ogroženih eh, ljudeh in zaradi epidemije COVID-a so bile ogrožene skupine še bolj izpostavljene težavam povezane v, te, v zvezi s tem. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je bilo še težje dostavljati pomoč najbolj ogroženim. Tukaj gre predvsem za pragmatično pomoč, tudi partnerskim organizacijam želimo v kar največji možni meri pomagati, da lahko ti pomagajo najbolj ogroženim. Med ukrepi smo predvideli pomoč v obliki hrane in drugih osnovnih eh, pripomočkov obliki jo je sedaj možno ponuditi ne samo neposredno, ampak tudi posredno. Posredno to pomeni s pomočjo uporabe voucherjev v elektronski ali pa v eh, papirnati obliki. Prosim za posnetek številka 3 v moji prezentaciji. z uvedbo teh eh, sprememb smo morali dodati tudi nekaj eh, minimalnih zahtev glede revizije. Elektronski ali pa papirnati voucheri so druga oblika pomoči najbolj ogroženi, predstavljajo tudi druge oblike tveganja. In zato je treba poskrbeti tudi za revizijske sledi v delegiranem aktu. Moj kolega iz Generalnega direktorata za zaposlovanje bo več spregovoril o tej temi. Spremeniti smo morali tudi kazalnike v poročilih, kajti želimo jasen pregled pomoči, ki jo dobijo najbolj ogrožene skupine tudi ko gre za posredne načine, torej pomoč v obliki kartic, voucherjev in tako naprej. Naslednji posnetek, prosim. Za sprejem delegiranega akta smo seveda spoštovali vse potrebne postopke. Imeli smo posvet eh, strokovne skupine FEAT 13. julija. Tukaj so sodelovali tako predstavniki držav članic, kakor tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Vse to je bilo zapisano tudi v obrazožitvenemu memorandumu. 4. Eh, novembra smo sprejeli delegirani akt, ki ga sedaj predstavljam. Brez nadaljnega pa bi sedaj želel dati besedo Marku Sefhautu, kolegu iz direktorata za zaposlovanje. Mark, izvoli. Okay, thanks, Loris, uh, Hvala lepa. Prosim, da se vrnemo k predstavitvi. Spregovoril bom o delu, ki se tiče revizije. Gre za posnetek številka šest. Slide number six. Okay. He is disconnected. Also, we will give the floor. Nismo uspeli vzpostaviti povezave s kolegom iz komisije. Gospod Pier Antonijo. Please press the speak button, Ms. Mr. Shelford. Yes, can you hear me now? Gospod Šelfhout, sedaj vas lahko slišimo. Tako, posnetek šest iz predstavitve. Gre za revizijo, treba spoštovati določene pogoje, kajte gre za nov inštrument za dostavo pomoči treba je povezati splošne zahteve glede revizije. Um, treba je seveda predvideti ustrezno revizijo za vse voucherje, kartice in tako naprej, koliko jih je bilo izdanih, koliko jih je bilo razdeljenih, koliko jih je bilo uporabljenih. Treba je torej dobiti seštevek vseh teh zneskov, uh, ki jih je odobrila komisija treba oceniti urednost voucherjev, kartic in drugih inštrumentov, ki so jih dejansko uporabili končni uporabniki. Na ta način lahko zagotovimo skrbno porabo zneskov, ki so bili predvideni v te namene. Treba je zagotoviti tudi to, da so bili voucheri uporabljeni za pridobitev osnovnih potrebščin in hrane. Treba je torej eh, pogledati dokumente, ki so povezani z izdajo voucherjev. Prav tako pa mora revizijska sklet eh, ugotoviti, ali so bili voucheri, kartice in drugi inštrumenti uporabljeni dejansko za nakup hrane in drugih osnovnih potrebščin. Na posnetku 4 lahko vidimo nekaj specifičnih zahtev v zvezi z voucheri v um, pisni obliki. Zakaj ti posebni pogoji? Papirnati voucheri so bolj izpostavljeni možnostim zlorab. Papirnati voucheri so pravzaprav podobni gotovini. Zato moramo tukaj zagotoviti enake varnostne mehanizme, kot bi jih imeli v primeru izdajanja bankovcev. Zato moramo najprej preveriti varnostne ukrepe, eh, treba je preprečiti, da bi prišlo do ponarejanja, treba je sprejeti ukrepe za varovanje um, zalog voucherjev in treba je identificirati organe, ki so bili odobreni za izdajo voucherjev, prav tako pa je treba preveriti, koliko voucherjev, kartic in drugega je bilo dejansko uporabljenih strani končnih uporabnikov. Morali smo spremeniti tudi priloge, recimo točko 26, ki govori o številu voucherjev, ki so bili izdani, ki so jih dobili končni uporabniki, ki so jih uporabili končni uporabniki in pa celoten znesek izdatkov povezanih z temi voucherji. Gre torej za številke od 26 do 30. Stanje izvajanja. Komisija nadzoruje izvajanje FEAD-a po, spremem, po sprejemu sprememb aprila. Dve državi članici sta že spremenili svoje operativne programe, ko gre za neposredno dostavo pomoči s pomočjo voucherjev. To sta eh, bili Romunija in pa francoski majot. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo spet Lorisu. Hvala, prosim za posnetek 12. Morali smo spremeniti tudi kazalnike, zato da smo se lahko sredotočili na usmerjeno dostavo končnim uporabnikom na osnovi kaznatikov. Zato smo na osnovi kazalnikov. Zato smo morali spremeniti drugi člen, ter pa kazalnike glede uložka, izložka in pa rezultatov. Na posnetku 13 lahko vidite, da smo morali prilagoditi dva kazalnika v zvezi z zbiranjem hrane in pa drugih osnovnih potrebščin. Morali smo razlikovati med pomočjo, ki je razdeljena neposredno in pa pomočjo, ki je razdeljena posredno, torej s pomočjo voucherjev. Zato smo morali predvideti nove kazalnike. Um, tukaj jih lahko vidite v obliki delov besedila, ki so povezani z rdečo. Gre torej za, za razdelitev pomoči z neposrednimi inštrumenti. Ne za posrednimi inštrumenti, se pravi, čujem. Potem morali smo kot vidite na 15. posnetku. Gre za kazalnike rezultata. Tukaj smo morali spremeniti celo vrto kazalnikov, ki so povezani v, z posredno pomočjo v obliki hrane in osnovnih potrebščin. Tukaj smo morali torej eh, spremeniti, recimo, spremeniti kazalnike glede starosti. Gre za ljudi mlajše od 15 let, eh, ljudje starejši od 65 let, gre za število žensk, število migrantov ali pa drugih oseb tujega porekla. Gre za število oseb z posebnimi potrebami in pa gre za število brezdomcev. Naslednji posnetek, vedno znova poudarjam v zvezi z FEADom to, da za upoštevanje teh kazalnikov sprem, eh, skrbijo naše partnerske organizacije, zato ni potrebno, da bi preverjali te kazalnike tudi pri končnemu uporabniku, kajti ne želimo jih stigmatizirati, ne želimo, da bi te podatke zajemali na ravni končnih uporabnikov. Tako s tem sem končal moj del prezentacije in bom seveda z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala lepa za vašo predstavitev, obema se zahvaljujem. Sedaj pa dajem besedo še poslancem, vsak dobi največ dve minuti. Najprej Cindy Francen iz ILS-a. E Hvala lepa. hvaležna sem tudi obema govornika. Eh, hvaležna sem obema govornikoma. Od začetka epidemije se je še povečalo število ogroženih ljudi, verjetno bo ta številka še rastla. Ehm, v številnih državah vidimo dolge vrste pred bankami hrane, več je brezposelnih, eh, več je brezdomcev in tako naprej. Fiat je namenjen zagotavljanju pomoči najbolj ogroženim skupinam ljudi. Aprila smo zagotovili bolj prožna pravila za uporabo sklada. Eh, predvideli smo tudi 100 odstotno sofinanciranje tega sklada. To je bilo potrebno, prav tako pa je to prineslo seboj nekaj problemov. Dobro je, da bo komisija sprejela ustrezne ukrepe, zato da bomo lahko analizirali vse učinke, da bomo lahko preprečili zlorabe tega sistema, bi pa želela podariti še en pomemben vidik, ki je povezan s tem. S pomočjo posrednih eh, inštrumentov, kot so voucheri za mm, nakup hrane, eh, Tukaj seveda prihaja do eh, različnih posledic. Najprej poveča se administrativno breme, potem ljudje morajo kupovati hrane, hrano po maloprodajnih cenah, ne pa po zniženih cenah. Zato si moramo še naprej prizadevati, zato da ne bomo nikogar puščali ob strani. In zato sprašujem komisijo naslednje, kako se bo komisija odzvala na izzive, ki so povezani z temi mm, posrednimi mehanizmi nudenja pomoči v hrani. Kako se boste odzvali na problem višjih cen hrane, na primer? Hvala lepa, Cindy. Gabriele Bišov iz skupine SD. Gabriele, ste z nami? Fit full name. Full name. Hvala lepa. Govorim v imenu Bernarda Bonifaja, ki je naš poročevalec v senci za ta dosje ampak ga danes nažalost ni tukaj. Gospod Benifaj se zahvaljuje komisiji za dobro sodelovanje in za pregledno delovanje. Že poleti smo dobili prvi osnutek tega delegiranega akta. Parlament pozdravlja vzpostavitev sistema papirnatih voucherjev, poleg elektronskih voucherjev in smiselno je, da uvedemo nekaj eh, tehničnih zahtev glede tega, zato da bi se izognili možnostim zlorab in ponarejanja. FED bo odigral pomembno vlogo v kritični fazi te pandemije. Zato moramo poskrbeti za to, da bo ta sistem dovolj odporen in da se bo zmožen soočati z vsemi izzivi. Gospod Benifej se zahvaljuje komisiji za predstavitev, eh, prosi, da pojasni komisija tudi razloge za spremembe, ki so bile sprejete v teh delegiranih aktih. Dodatne minimalne zahteve za spravitev urednosti izdanih vaučerov za dejansko uporabo vaučerjev eh, in recimo varnostni ukrepi za voucherje se mu zdijo upravičeni. Seveda je jasno, da je treba omejiti povišanje administrativnega bremena, zlasti za tiste, ki so najbolj ogroženi. Eh, prav tako moramo olajšati delo civilnim organizacijam, organizacijam civilne družbe, ki delujejo na terenu in ki morajo čas, svoj čas izkoristiti predvsem zato, da so lahko dejavne na terenu. Gospodu Benifeju se ukrepi zazdijo sorazmerni in primerni. Hvala lepa, hvala lepa, Gabi. Bila si zelo jasna. Nihče iz drugih eh, političnih skupin se ni javil k besedi. Še enkrat sprašujem, če želi kdo besedo, če ne. Potem dajem besedo Margeriti Dela Pisa iz skupine EKR. Izvolite. Please, micro. Z mikrofonom, prosim. Mislim, da vas ne moremo slišati. Ali se lahko vklopite? Še en poskus. Sedaj vas pa slišimo. Čudovito, najlepša hvala. Ja, imamo tudi določene spremembe zato, da bi ustvarili boljše pogoje za boj proti pandemiji in posledicam. Omenili ste tako imenovani indirect delivery mehanizem, pa tudi papirnate kupone in elektronske kupone. Seveda, pomembno je, da se izognemo zlorabam in goljofijam. Države članice morajo komisiji posredovati seveda vse ustrezne podatke o upravičencih. Potem pa bomo tudi videli, ali se programi razvijajo, kakor smo si zaželeli. Države članice morajo se seveda usmeriti v dobro upravljanje, mi pa seveda tudi želimo dobiti temeljita poročila o izvajanju teh programov programov. Za nas je tudi zelo pomembno, da so upravičenci dejansko tisti, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Pomoč je treba nameniti najbolj ranljivam, tudi družinam, ki se sedaj soočajo z izključitvijo in revščino. Najlepša hvala. Dinadam and I. Ni zakaj, sedaj pa Jose Guzmao zaguje. Izvoli, Jose. Okay. Yes. Excellent. Uh, bom dia. Uh, eu gostava de saber a ideia dos Val. Najlepša hvala. Sama zamisel o koponih je seveda zelo pomembna, o papirnatih in elektronskih koponih seveda. Me pa nekaj zanima o zvezi z eh, goljufijami, omenili so določene sume goljufij glede izkoriščanja teh kuponov. Ne vem, ali bi nam lahko posredovali še določene podatke v zvezi s tem. Naš namen je seveda, se pravi namen tega sklada, da se pomaga najbolj ranljivim in najbolj ogroženim. Poleg tega ne smemo pozabiti še na upravno breme in tudi vse stroške, ki so povezani s tem vremenom. Zanima me, ali so ti ukrepi res ustrezni ali so sorazmerni z eh, tem, kar se dogaja sedaj na terenu, kajti lahko se zgodi, da bomo s temi izdatki dejansko pravzaprav škodovali najbolj ogroženim, kajti za njih ne bo dovolj denarja na koncu. Mislim, da mora biti vse zelo sorazmerno. Toliko teh zlorab pa res ni bilo to sem pač slišal od samega predstavnika komisije. Ja, se je res, treba je preprečiti goljufije, ampak namen sklada ni, da bi vse samo nadzirali. Potem sklad Fiat ne bo več tako prožen, kot je do sedaj bil in mora biti. Tako da res moramo najti nek kompromis na ravni Evropske unije. V moji državi pri goljufijah, zna se kar zadeva pomoč tistim, ki pomoč dejansko potrebujejo za preživetje. Ja, dobro, do določenih goljufij sicer prihaja, ampak te goljufije so res nebistvene. res moramo biti sorazmerni, ne smemo ustvarjati preveč upravnega bremena in dodatnih stroškov. Najlepša hvala, sedaj pa bom dal besedo ponovno komisiji. Izvolite, draga predstavnika komisije. Dobila sta kar nekaj vprašanj. Hello, can you hear me? Yes, yes. Loris, izvoli. Najlepša hvala za to razpravo. Hvala, da ste tudi nasplošno pozdravili sam delegiran akt. Bi pa želel nekaj pojasniti. Dobil sem vprašanje v zvezi z izgubo družbenih stikov in Jose Guzmao je tudi omenil, da morajo sedaj upravičenci plačevati s kuponi po višjih cenah, da se bo vse podražilo. Dobro, to bom sedaj tudi lepo pojasnil. V prvem in tudi v drugem valu smo imeli določen cilj oskega grla. Nismo imeli dovolj prostovoljcev, ki bi zagotavljali hrano in najbolj bistvene dobrine revnim. Ker ni bilo dovolj prostovoljcev, se je komisija tudi odločila za malo drugačen pristop in sicer, da bi imeli še dodatno možnost, da dosežemo ciljne skupine, zlasti tiste, ki so že tako ali tako težko dosegljive zlasti zaradi pandemije, zaradi pomankanja prostovoljnega osebja na terenu in zaradi samega vprašanja zdravja na terenu. To je bil samo dodaten pristop, da dejansko pridemo do teh ljudi. Gre za kupone in s tem bi se tudi izognili določeni stigmatizaciji. Se pravi, upravičenci bi pač imeli druge možnosti, da pridajo do hrane. Se pravi, ne bi šli v neke javne kuhanje, ampak bi bili bolj neodvisni kot ostali člani naše družbe in bi lahko šli v trgovino in tam dobili osnovna živila. Glede dviga cen, komisija verjame, da takšno tveganje ne obstaja. Kajti pavšalna stopna bi bila 5 odstotkov. Z drugimi besedami, denar sklada Fiat ne bomo porabili za nadzor. Vse bo zelo sorazmerno. Poleg tega bodo države članice imele tudi svoje stopnje, se pravi tiste stopnje, ki si jih same želijo zastaviti. Za pomoč upravičencem. Potem pa ste tudi omenili sorazmernost ukrepov. Bom pa dal v zvezi s tem kasneje še besedo kolegu Marku. Goljufija tudi pomeni zmanjšanje sredstev in mi smo se zato odločili za sorazmerne predpise v samem delegiranem aktu, da bi se izognili zmanjšanju sredstev v okviru sklada želimo si, da denar dejansko pride do končnega upravičenca, do najbolj ogroženih. Moram tudi povedati, da je elektronski kupon uh, bolj soliden v smislu, s njim lahko zagotovimo revizijsko sled in tudi več zagotovil glede razdelitve teh uh, kuponov in uh, eh, tukaj obstaja manj tvegan za goljofije. Ne vem, morda bo pa še moj kolega Mark v zvezi s tem kaj dejal. Thank you very much. Najlepša hvala. Mark bi želel še kaj dodati k celotni razpravi. Hvala. Hvala, Loris, hvala predsedojoči. Ja, omenili ste sorazmernost oziroma nesorazmernost ukrepov za preprečitev goljufije. Moram še enkrat povedati, da s temi ukrepi ne bomo škodovali upravičencem. Upravičenci bodo prejeli elektronski oziroma papirnati kupon, kot bi prejeli recimo gotovino v banki oziroma bančno kartico za nakup živil. Revizijska sled, ja, vse bo dejansko uravnavano na centralni ravni, se pravi, strani tistega podjetja, ki bo izdal te kupone. tako da bomo res zagotovili revizijsko sled, kar je seveda zelo pomembno. Pri papirnatih kuponih pa moram tudi povedati, da komisija ni bila tako navdušena nad njimi, ker pač obstaje seveda določeno tveganje za goljufijo. In pri papirnatih kuponih potrebujemo te ukrepe, da se izognemo goljufijam, ponarejanju takšnih kuponov. Kot veste, pri samemu denarju imamo tudi določene varnostne elemente in tudi te varnostne elemente moramo ustaviti v same papirnate kupone, da se izognemo ponarejanju. In seveda pri papirnatih kuponih je revizijska sled malo te že zagotovljiva, ampak države članice se bodo samo odločile, bodo uporabljali papirnate oziroma elektronske kupone. Moramo tudi povedati, da so izkušnje pokazale, da so elektronski kuponi dejansko nekaj, kar si želijo deležniki. Potem pa ste nas tudi vprašali, ali imamo za vas tudi kakšne statistične podatke glede goljufi ja, eh, v okviru našega sklada ne, ampak imamo določene statistične podatke iz drugih nacionalnih schem, ki nakazujejo, da papirnati kuponi predstavljajo večje tveganje za goljufije, kakor pa elektronski kuponi. Potem pa še družbeni stik, socialni kontakt, to ste prej omenili. Ja, seveda, te omejitve sedaj obstajajo. Ko se je komisija odločila za papirnate in elektronske kupone, je tudi upoštevala vse te omejitve. Ko se upravni odbor državne članice odloči, da izda kupon, to še ne pomeni, da je to edina pomoč končnim upravičencem. Države članice lahko tudi vzpostavijo posebne javne kuhinje, javne menze in tam se tudi zagotovi ta družbeni stik. Najlepša hvala. Najlepša hvala obema predstavnikoma komisije. Hvala za vse odgovore. Dragi kolegi, drage kolegice, hvala za vsa zastavljena vprašanja. Do 13. novembra lahko podate vse ugovore v okviru našega odbora za zaposlovanje za Evropski parlament pa je skrajni rok 3. januar naslednjega leta za predložitev ugovorov. Ja, najlepša hvala. Končali smo pravočasno. Dragi kolegi, drage kolegice, dragi tolmači, drage tolmačke, vsem želim prijeten dan. Borite se proti koronavirusu, ostanite varni in zdravi. In mislim, da moramo v teh včasih res strniti vrste, moramo biti skupaj z ljudmi, ki so vam zelo pomembni in ki potrebujejo vašo pomoč. Najlepša hvala.